zapisniku današnje seje. Zdaj pa prehajamo na dnevni red, spremembe dnevnega reda najprej. Preden se lotim posameznih točk dnevnega reda, pa mi dovolite še postopkovno obrazložitev, da bo v zvezi z tem postopkom nekaj Jasno, in sicer gre za poročilo gospoda Grobarčeka o energetski uniji. Gre za poročilo na lastno pobudo. Pri tem poročilu sem naštel več kot 200 amandmajev, zahtev po ločenih glasovanjih ali zahtev po ločenem glasovanju. Več kot 200 takšnih zahtevkov je bilo vloženo pri tem poročilu skupina ENF, ki je vložila največ teh zahtev, sem prosil na še enkrat preuči, ali so vse te zahteve resnično nujne, kajti sicer bi bil primoran ta predlog vrniti v odbor in pristojni odbori bi morali ponovno obravnavati to poročilo, vendar je omenjena skupina večino teh predlogov umaknila, tako da imamo sedaj skupaj 59 predlogov sprememb, ampak še vedno tudi 40 zahtevkov za ločene glasovanja in 44 eh, zahtevkov za glasovanja po delih. Po naši oceni boste zato v torek glasovali približno 45 minut o tem poročilju na lastno pobudo. Od ure, iz ure 10 smo to uspeli skrajšati na 45 minut na vsakem plenarnem zasedanju vedno znova izražate kritike, da glasovanje v plenumu traja predolgo. In imate prav. In zato vas eh, prosim, da še enkrat intenzivno razmislite o tem, ali je resnično vsako glasovanje, podeli vsako ločeno glasovanje, resnično tako zelo nujno, ali je vsako poimensko glasovanje resnično tako zelo nujno in eh, verjetno boste s tem tudi sami sebe nekoliko razvremenili. Eh, kljub eh, temu, da je teh zahtevkov za spremembo eh, veliko, sem se odločil, da ne bom vrnil poročila v odbor. Ampak v prihodnje, če bo 200-300 amadmajev pri posameznem poročilu na lastno pobudo, pa bom odbore vendarle prosil, da naj obravnavajo na njihovi ravni tolikšno število amendmajev, kajti sicer bomo v plenumu bistveno preobremenjeni. Tako, zdaj prehajamo na dnevni red za ta teden. Nobenih predlogov sprememb ni, kar zadeva dnevni red. Gospod Turmes, izvolite. Samo pripombo bi imel glede velikega števila amantmajo k energetski uniji. Lahko vam povem, da smo ure in ure v petih skupinah skušali poiskati kompromise in v zadnjem trenutku je ENF uložila 450 amantmajev, 450 zahtevkov po ločenih in glasovanih in glasovanih podelih in eh, na ta način nas vse čas na nek način izsiljujejo, eh, saj lahko pride do vrnitve poročila v odbor. Tako da potrebujemo neko jasnejšo strategijo, kar zadeva te eh, poskuse izsiljevanja strani omenjene politične skupine. Ja, gospod Turmes, veste, da skupina ENF meni ni prav posebej blizu, tudi eh, jaz njim ne, tako da zdaj lahko povem samo nekaj zelo splošnega. Namreč eh, to nagnjenost, ki ste jo izrazili na račun skupine ENF, je nekaj, kar najdemo tudi pri drugih skupinah, to vam moram povedati. Ne bi zdaj šel v, v podrobnosti, ampak eh, ne želim tu zdaj jemati skupine ENF v bran, ampak so tudi druge podobne. Tako da vaš predlog glede strategije bom pa vsekakor sprejel in to je bil tudi namen moje ga eh, obvestila danes, namreč da razmislimo o tem, kako ta postopek narediti nekoliko bolj učinkovit. Ja, gospa Kapel, izvolite. Gospod predsednik, kar zadeva uh, osebna nagnjanja, mislim, da nima smisla o tem govoriti, vsak ima pač svoje mnenje. Kar pa zadeva število amandmajev, število zahtevkov po ločenih in uh, Eh, glasovanjih po delih smo bistveno skrajšali. 45 minut je resnično veliko, ampak se bomo potrudili, da bo število glasovanj eh, po delih in ločenih glasovanj morda še nekoliko eh, krajše. In hvala, gospod predsednik, ker ste nam prišli nasproti, tako rečeno. Dobro, s tem je torej dnevni red potrjen in lahko kar prejdemo na prvo točko na dnevnem redu in sicer skupna razprava o ravnokar omenjenem poročilu gospoda Grobarčika, Evropski energetski uniji naproti in pa poročilu gospoda Eriksona priprava Evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020. Besedo dobi kot prvi gospod eh, Tošenovski.